Hvala lepa, gospod komisar, dame in gospodje. S tem je razprava zaključena. Nadaljujemo jutri, 22. septembra, v sredo ob 9. do 1. popovdne in potem od 3. popovdne do 7. zvečer. Dnevni red je.